E, istocie. Otwieram posiedzenie. Otwieram zasiedanie. In e, prosim vas za malo tišine. Spoštovani kolegi in kolegice, prosim za malo tišine. Kolega Jacek, prosim, usedite se. Gospa Gomez želi besedo v zvezi z dnevnim redom. Gospod predsednik, imamo postopkovno vprašanje oziroma eh, postopkovno zadevo nasprotujem eh, uporabi mojega imena pri predlogih sprememb, ki ste jih predlagala gospod Deva in Šimanski. Gre za predlog spremembe, kjer je zabeleženo tudi moje ime in sicer. Forms of discrimination against girls since conception and commit adequate resources to overcome the subsequent asymmetries. O meu texto procura proteger. Torej, torej. Eh, tisto besedilo in eh, cilj mojega besedila je, da bi zaščitili deklice pred diskriminacijo vse od spočetja, nikakor pa ne podajam nobene izjave o splavu. Moje besedilo je povsem drugačno, tako kar zadeva formulacijo, kot eh, kar zadeva namen. Uh, Eh, posebno drugačno je od besedila gospoda Šimanskega in uh, zato nočem, da se moje ime tukaj navaja. Mislim, da je to poskus politične manipulacije in zato najavljam, da bom eh, glasovala proti 7.4 in 7.5, kot jo je predlagal gospod Šimanski. Pani za vepovič. Najlepša hvala za vašo izjavo. Dame in gospodje, za začetek naj najavim, da bo nagrada Saharova za leto 2009, e, torej na, današnji, na današnjem zasedanju konference predsednikov, je bilo odločeno, da gre nagrada za leto 2009 organizaciji Memorial. E, powtarzam nazwiska laureatów oleg orłow siergiej in sicer oleg orlov sergej kovalov ljudmila aleksandrijeva e, in e, vsi zagovorniki človekovih pravic v rusiji ki jih zastopa ta organizacija so torej prijemniki te nagrade to letno nagrado bomo torej podelili organizaciji memorial ki veselimo se in upamo, da bomo na ta način prispevali kot pravu negotovosti in strahu eh, pri borcih za človekove pravice v Rusiji. Opozorili smo na to, da aktivisti tovrstnih organizacij po vsem svetu potrebujejo svobodo in možnost, da uresničujejo svoje pravice do eh, svobode mišljenja. Eh, in pa seveda jim mora biti zagotovljena tudi svoboda tiska. Eh, naše ideje pa se morajo tudi pretvoriti v realnost in eh, moram reči, da sem zelo zadovoljen, da bom kot predsednik parlamenta lahko zdaj najavil dobitnika in da bom lahko to nagrado podelil. Eh, še posebej, ker tudi sam prihajam iz vrst solidarnosti. Tudi mi smo imeli podobne, zelo resne probleme, torej podobne probleme, kot jih poznajo naši prijatelji in partnerji v Ruski federaciji še danes in eh, zelo me veseli, da na koncu vedno zmagata resnica in svoboda. To je, eh, se je zgodilo v številnih državah srednje in vzhodne Evrope in dejstvo, da danes Rusi iščejo resnico in da še vedno ne morajo izvajati svojih dejavnosti v svobodi, to je tragedija ne samo za celotno Evropo, ampak tudi za te ljudi osebno. In zato lahko ta nagrada eh, pomeni samo našo veliko podporo njihovi dejavnosti. Najlepša hvala. E, ješi možna, ješi možna ješte dodać pare uvag ogulnih. Če mi dovolite, bi dodal še nekaj splošnih pripomb. Od leta 1900. 88, torej um, že 20 let je od tega, uh, je um, pravzaprav duh Andreja Saharoga čaščen in uh, se ga spominjamo tukaj v Evropskem parlamentu, ko v njegovem imenu podeljujemo nagrado organizacijam za varstvo človekovih pravic. To nagrado se eh, nagrajujemo izredne osebnosti, ki kljub preganjanju in kljub kaznim eh, vedno znova eh, se angažirajo za človekove pravice. Pogosto so to posebno enostavni ljudje, ki iščejo resnico in pri tem Eh, je za nje na kocki marsikaj. To nagrado smo podelili profesorjem, eh, pravnikom, novinarjem in eh, tudi borcem za pravice žensk. Svoboda mišljenja je univerzalna vrednota. In ob tej priložnosti želimo pozoriti na to, da oba kandidata, ki letos nista dobila nagrade Saharova letos. Tudi ta dva kandidata sta prejela našo eh, veliko podporo in vedno znova moramo navajati tudi njuni imeni in eh, ju izpostavljati kot eh, zelo močni osebnosti in uh, ostati morata z nami tudi v vseh pogovorih, ki jih vodimo. Uh, Eh, torej, vedno znova moramo ponavljati, da smo zavezani temu delu, ki ga opravlja, opravljata tudi druga dva kandidata, torej ne samo zmagovalec, dobitnik nagrade, ampak tudi vsi ostali si zaslužijo eh, naše spoštovanje in našo zahvalo. Uročistoč vrenčenja nagrode odbenđi še v šrode 16. grudnja. Slovesnost bo potekala 16. decembra letos v Štrasburu, ko bo nagrada tudi podeljena. Zdaj pa prehajamo na dnevni red. Najprej sledi glasovanje o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010. Besedo dam gospodu Šurjanu kot poročevalcu. Izvolite. Hvala, gospod predsednik.